Um, hello everyone. Dobro dan vsem. Pozdravljam vas na to izmenjavo mnen in sicer imamo tu poslance odbora Deve in pa Envi in sicer bomo govorili o um, trajnostnem eh, razvoju, ciljih eh, trajnostnega razvoja in eh, z njimi povezane platforme. Imamo 17 teh ciljev, ki se nanašajo na celo vrsto horizontalnih vprašanj in nacionalne države in pa Evropska unija morajo sedaj pospešiti eh, svoje delo, zato da bodo ti cili lahko doseženi do leta 2030. Tu uh, bomo videli, uh, kakšen je uh, namen uh, Junkerjeve komisije pri izvajanju uh, teh uh, ciljev, in uh, prav tako pozdravljam tudi uh, zastopnike Združenih narodov. Ti eh, cilji trajnostnega razvoja bodo namreč uresničeni tudi s pomočjo Združenih narodov. In eh, želela bi, da komisija odgovori na določena vprašanja, ki jih bomo imeli. Sedaj pa dajem besedo gospe Lindy McEwen, ki je predsednica odbora DEVE. Hvala lepa hvala lepa za to, da ste nas povabili na ta uh, dogodek. Naš eh, odbor je delal na eh, teh ciljih trajnostnega razvoja. Delali smo tudi na uh, visoki ravni v New Yorku od leta 2015. Dalje, septembra bomo praznovali tretjo obletnico tega dela. Evropska unija je, je močno prizadevala za ta eh, sporazum v New Yorku in kar je za naš odbor še zlasti pomembno je to, da ja, delamo na eh, zunanjih vidikih eh, izvajanja teh ciljev in to skladno z konsenzom, ki eh, velja na tem področju. Prav tako se nam zdi pomembno, da Evropska unija tudi pokaže svoje eh, leadership eh, na tem področju. Kaj ti uh, ljudje še vedno vidijo uh, te uh, cilje trajnostnega razvoja kot uh, nadomestilo uh, celo tisočletja. Ampak eh, to ne drži. Eh, tu eh, gre za spremembo v načinu razmišljanja o vzdržnosti. Danes bomo prisluhnili strokovnjakom Evropske komisije, ki nam bodo spregovorili o pripravah na juli 2019, ko bo Evropska unija poročala o tem, kako sama izvaja cilje trajnostnega razvoja. Mene bi zlasti zanimalo, kako eh, bomo poročali v New Yorku o zunanjih in notranjih eh, vidikih. Za parlament eh, je to časovno obdobje malce zapleteno, zato ker imamo volitve v Evropski parlament prihodnega meseca maja in julija verjetno še ne bomo imeli parlamenta in zato bomo Eh, videli, kako bomo lahko to organizirali. Prihodni teden uh, imamo delegacijo, ki bo šla v New York. Uh, nekateri poslanci, ki so člani te delegacije, so tudi tu v dvorani in zato jih pozdravljam. Najprej bi predstavila zastopnike te uh, platforme. Na to pa bomo dali eh, besedo komisijo, generalnemu sekretarjatu komisije, na to Združenim narodom in eh, komisiji, eh, generalnemu direktoratu Delko. Ampak začeli bomo z gospodom Janom Notrdamom, gospodu Bertu Kubiju, in gospe Patriciji Hedeger. Ne vem, kdo bo prvi spregovoril, kako si boste razdelili časem, ampak dobro bi bilo, če bi malce več eh, povedali uh, o tej platformi in kako ta deluje. Hvala lepa. Ime mi je Patricija Heidegger, bom uh, začela in eh, našo predstavitev si bomo delili. Naj najprej povem nekaj besed o tem, kdo smo. Veste, da je ta platforma vzpostavljena že od decembra lani. Vestranska uh, eh, platforma. Eh, temelji na dveh ravneh in sicer imamo platformo in na to uh, management. Mi trije smo uh, pač del tega managementa in prav tako smo na to porazdeljeni tudi na več podskupin glede na številna področja, ki jih obravnavamo. In ta hip smo zlasti zaposleni z uh, uh, vlogo um, večranske platforme uh, pri uh, pripravi uh, dokumenta komisije, ampak uh, to ni naša izključna pristojnost in uh, skupaj delamo tudi um, pri pripravi tega dokumenta komisije. Predstavili vam bomo to, kar uh, ta hip eh, počnemo, ne sicer še končnih eh, eh, sklepov, ti bodo namreč pripravljeni šele oktobra. Imamo šest podskupin in to je proces, ki bo kar nekaj časa trajal in je tudi precej kompleksen. Spregovorila bom tudi o prihodnjem MFF-u. Eh, in morda tudi o eh, moji perspektivi. To je res nova izkušnja za vse. Eh, Eh, deležnike, eh, kaj ti gre resnično za platformo, ki vključuje zelo različne deležnike od eh, občin do znanstvene skupnosti, do industrije in tako dalje. Smo šele na začetku, ampak prva dodana vrednost je že v tem, da so vsi ti ljudje v eni sobi za eno mizo in da iščejo skupne rešitve. To je zelo zanimiv proces in eh, ki odpira tudi vrata v različne eh, smeri. In tako lahko delamo na eh, skupnih rešitvah. Če sedaj predstavim delo, kot sem že omenila, gre tu uh, za uh, uvodne zaključke, kajti večstranska platforma bo sprejela eh, svoja priporočila k temu dokumentu za razmislek komisije šele oktobra, zato je to, kar vam bom danes predstavila, delo v teku. Imamo pet poglavi, ki jih bomo zelo na hitro eh, predstavili. To predstavitev si bomo delili, vsi trije. In eh, začela bom s prvo eh, točko, prvim poglavjem, ki govori o naši viziji. naša zahteva za strategijo o vzdržni Evropi 2030 vsebuje eh, ključne elemente, ki vam jih bom na hitro predstavila moramo gotoviti, kako je mogoče zagotoviti, da bo ta strategija za 2030 resnično postal, postala okvir za prihodnost Evrope, za skupen diskurs o prihodnosti Evrope. Pomembno je, da imamo tak pozitiven eh, pristop tudi k eh, pravrazbi naše družbe. Moramo zagotoviti tudi to, da vsi razumejo, zakaj eh, gre. Torej, v prvem poglavju bomo najprej identificirali glavne uh, izzive, s katerimi se sooča Evropska unija in uh, pravkar smo omenili, da nekateri še vedno vidijo te uh, trajnostne cilje kot uh, neke uh, cilje tisočletja plusem. Eh, zato je pomembno, da vemo tudi, kaj posamezni trajnostni cilji eh, pomenijo v Evropske uniji. Ne bom šla v vse podrobnosti, ne bom šla v vse izzive, ki smo jih eh, identificirali. O tem bomo več povedali v poročilu, ko bo to pripravljeno. Obstaja pa precej širok konsens, da se moramo strinjati o teh ciljih da moramo eh, predstaviti neko, nek seznam eh, prioritet eh, za naše delo. Na to smo spomnili tudi na ključne, ključna načela in na kontekst. Zopet tu ne bom šla v podrobnosti, ampak kar se mi zdi zlasti zanimivo, uh, je um, to načelo, da nikogar ne pustimo ob strani. In to je pomembno za Evropsko unijo, za zunanje delovanje, za mednarodno uh, sodelovanje in za celoten kontekst uh, priprave naših uh, zunanjih in notranjih politik. Na to še eno načelo, ki bi ga izpostavila, uh, ki se mi zdi zelo pomembno, je uh, Eh, zelo pomembna povezava, ki mora obstajati med eh, cilji trajnostnega razvoja eh, in pa razvojnimi cilji. Ta ves mora biti pomembna in tudi ves z človekovimi pravicami. Zakaj je to pomembno? Trajnostni cilji morajo imeti zelo močno razsežnost človekovih pravic. In na to imamo še eh, doslednost eh, politik na področju trajnostnega eh, razvoja in kaj to pomeni tudi v odnosu do upravljanja. Vse to za nas je zelo pomembno. Bodo pa kolegi o tem povedali več. Naj izpostavim glavni vidik tega prvega poglavja in ta je naslednji. Potrebujemo strategijo trajnostne Evrope 2030, ki bo nadomestila strategijo EU eh, e 2020 in ta mora postati eh, ključni del razprave o prihodnosti Evrope. Na to smo opredelili tudi nekaj glavnih vidikov te strategije, ki jih vidite na prosojnici. Ta mora biti uh, vizionarska, mora biti preobrazbena, mora temeljiti uh, na poglobljeni analizi, potrebujemo uh, koledar um, s cilji, ki bodo kratko, srednje in dolgoročni. Uh, ta uh, strategija mora. Uh, biti daljša kot eh, petletni politični cikli, mora eh, vključevati okoljske, socialne, ekonomske in pa eh, dimenzije upravljanja. Treba je slediti tako kvalitativnemu kot kvantitativnemu napredku. Mm, in ta strategija mora biti dolgoročna, mora temeljiti med različnimi povezavami med eh, politikami in eh, mora pokrivati vse štiri eh, razsežnosti, okoljsko, socialno, gospodarsko in razsežnost upravljanja na dosleden način. Na ta način bomo lahko napredek v smeri trajnostnih razvojnih ciljev tudi spremljali tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni. Prav tako eh, moramo tudi prepoznati potrebo po eh, preobrazbenih eh, gospodarskih in socialnih modelih in prispevati na ta način k ehm, spremembi paradigme. Na to je prav tako treba oceniti večstransko platformo, njene prednosti, njene slabosti in zagotoviti, da bo strategija vključujoča, um, pregledna uh, in uh, tako dalje. Drugo poglavje. Če želimo, da bo ta strategija o uh, trajnostni Evropi 2030, potem potrebujemo zelo močen leadership in zato je treba uh, Eh, poseči tudi v eh, sedanji eh, način upravljanja. Mm. Imamo poročilo o pričakovanjih na področju leadershipa in to velja zlasti za komisijo, pa tudi Evropski parlament in svet. Glede komisije predlagamo, da znotraj komisije predsednik in pa uh, projektna ekipa, ki jo bodo sestavljali tudi eh, komisari, da eh, je odgovoren eh, za pripravo politike in sodelovanje Evropske unije v mednarodnih sporazumih. To bo seveda pomenilo tudi tesnejše sodelovanje med različnimi službami komisije in naše izkušnje kažejo na to, da da tematske podskupine, ki delajo znotraj te platforme, kažejo na to, da je mogoče na zelo pozitiven način povezati ne samo službe in uh, deležnike, temveč eh, tudi med posameznimi službami, ki si prav tako želijo več doslednosti za večji učinek. Pripričani smo, da bi moral predsednik komisije oceniti napredek eh, in opredeliti nove akcije in to v uh, svojem uh, letnem govoru o stanju Unije pred Evropskim parlamentom. In to bi moral predstaviti tudi na splošnem svetu. Ne moremo imeti govorov o stanju v Uniji, uh, Eh, brez eh, tega eh, vidika doseženega napredka in pa prihodnih korakov namreč. Evropski parlament kot so zakonodajalec, to je povsem smiselno, ampak parlament, kot so. Zakonodajalec mora zagotoviti tudi, eh, da bodo eh, ti eh, cilji ustrezno vključeni v zakonodajne svežne v posameznih odborih in to je pomembno vprašanje, kako se boste vi kot parlament organizirali na način, ki bo omogočal boljše in bolj tesno sodelovanje med različnimi odbori. To je precejšen izziv ta obstaja tudi v vladah, v velikih podjetjih, v eh, komisiji, torej kako lahko zagotovimo doslednost eh, in pa um, medsebojno eh, dobro sodelovanje med službami. Na to, kar je še pomembno, je to, da deležniki predvsej računajo na uh, poslance. Od teh pričakujejo pedagoški, politični pristop in pričakujejo, da bodo zagotovili v svojih eh, volilnih okrožjih tudi podporo eh, za eh, te trajnostne cilje in tudi za, za to, da državljanov pojasnijo vlogo teh trajnostnih ciljev v njihovem vsakdanjem življenju na lokalni ravni. Računamo tudi na uh, Eh, Evropski parlament in na Evropsko komisijo eh, za, za to, da eh, zagotovijo sredstva za spodbojanje dobrih praks za, in tudi za tretje države, da bodo tudi te lahko izvajale te ciljne trajnostnega razvoja v svojih državah. Sedaj pa bomo nadaljevali s tretjim poglavjem. Uh, uh, Hvala lepa. Torej, tretje poglavje. Kako mi vidimo to orodje EU, ki se razvija, to vidimo v petih korakih. Najprej, ključni korak so politične prednostne naloge evropskih institucij. In tukaj se nam zdi, da je ključnega pomena, da bi trajnostni razvoj bil v srčju prihodnih politik, političnih smernic prednostnih nalog vseh institucij. Gotovo vidimo pomen petletnih smernic. To je torej način, da se soočimo tudi s posebnim izzivom, kar se tiče agende 2030 in 2030 trajnostnih ciljev tisočletja, kar se tiče politične koherence. Samo, če bomo imeli to politično usmerjenost in se osredotočali na to, bomo lahko tudi koherentni. V tem kontekstu je potrebno zagotoviti tudi, da bodo vsi akterji se zavedali, zakaj gre. Gre za ozaveščanje med politiki in uradniki. Naslednji korak pa je tudi, da bodo cili trajnostnega razvoja in načela v polni meri vključeni v celoten politični proces. In to, po našem mnenju, lahko zagotovimo s preugoditvami glede boljše zakonodaje in ne, da imamo samo očinkovito zakonodajo, temveč, da imamo doslednost. To je ta izjiv, ki je največji. In to bi lahko storili tako, da bi imeli prvo načelo trajnosti, namreč sprejemanje, pozitivna nastrojena enosti za sprejemanje, vključitev v tej smeri, v celotnem političnem procesu. Tretji korak, to je usklajevanje političnega ciklusa, to si bomo gledali na posebni prosovnici. Gre pa tu za to, da bi uvedli novo trajnostno Evropo in cikl usklajevanja. Potem finance, tukaj bom tudi imel posebno prosojnico, gre za ustrezno financiranje in ustrezne finančne spodbude. Ne gre samo za to, da ponudimo denar, ampak tudi gre za fiskalno reformo. Prav tako pa je potrebno nadzorovati vse skupaj in imeti tudi odločne mehanizme nadzora in pregleda. In to potem seveda eh, zahteva okvir indikatorjev in statističnih podatkov, tako da bomo imeli odgovornost vseh akterjev. Na hitro. Vem, to je težko videti, ampak ta novi koordinacijski cikl, ki ga predlagamo in ki bi temeljil, kot sem že dejal, na celoviti strategiji o trajnostni Evropi do 2030. To je torej strategija, ki je celovita za vse politike in tako bi imeli nekaj dodatka k evropskemu semestru in ekonomskemu ciklusu, ki mora ta postati še bolj trajnostna in potem bi bil še torej ta nov trajnostni cikl, ki je tukaj na levi. Oba sta seveda usklajena. Imeli bi potem tudi poleg letnega pregleda rasti tudi letni pregled sporovanja trajnostnih ciljev, imeli bi zadajanje prednostnih nalog, tudi na ravni EU, kar bi potem vodilo do tega, da bi tudi nacionalno poročali, pregledovali in bi potem imeli tudi priporočila akcijske načrte na nacionalni ravni. Verjetno 4-5-letni ciklus, kot sem že dejal, torej usklajevanje z evropskim semestrom. To bi se dopolnjevalo, prav tako pa bi imeli tudi ta trajnostni pregled vključen. Finance in nadzor. Tukaj je seveda pomembno zagotoviti, da bo parlament odigral pomembno vlogo, ko bodo finance bolj trajnostne, tako na fiskalni strani, seveda to je za države članice, pa tudi trajnostni javni izdatki. Prav tako se bomo osredotočali tudi, tudi na zasebni finančni sistem, bolj trajnostne prakse in tako dalje. Evropski parlament je tukaj so zakonodajalec, mora upraviti svojo vlogo, pa tudi kot nadzornik parlamentarni. In tukaj, če gremo na desno, imamo potem nadzor in pregled nadzor torej vseh politik, vseh odborov, ne samo kvantitativno, temveč tudi kakovostno. In analize na tem področju, torej tako kakovostne kot kvantitativne, to pa lahko preskočimo, ker smo to že imeli na prejšnji prosojnici. Tako da vračam besedo, prosim. Torej, potem četrti četrto poglavje, dejanski predlogi glede politik. Imeli smo veliko razprav o upravljanju, imeli smo tudi razprave o urodjih, potem pa smo menili, da bi bilo potrebno biti bolj konkreten in pokazati, kaj mislimo, kako bi ta celovit pristop lahko izgledal. Torej, v tem predlogu, poglavju o predlogih glede politik, bomo izpostavili, trajnost, ki bi morala biti dosledna pri vseh politike EU in pri vseh pobudah. Tako da bi predlogi politik bili neizčrpni. Želi pa smo izpostaviti pet grozdov, ne področji. Ne želimo govoriti o področjih, ampak o grozdih, ki temelijo na izzivih, ki smo jih prepoznali. Torej, še enkrat, to so samo primeri. Vemo pa, da so tudi države članice že sprejele podobne pristope v svojih poročilih o trajnostnem razvoju. Torej, da imajo te širše grozde in skušajo potem v teh širših grozdih zagotoviti ekonomsko, okoljsko in druge vidike. Torej, pet teh grozdov, ki smo jih prepoznali, da bi pokazali petim celovitim pristopom, ki temeljijo na eh, primerih, ki smo jih analizirali. Eden od grozdov se osredotoča na trajnostno proizvodno in potrošnjo. To seveda vključuje tudi ciklično ekonomijo, ni pa to omejeno samo na to. Potem imamo grozd, ki se imenuje družba in državljanska udeležba, investiranje v raziskave in razvoj, zaposljivo socijalno vključevanje. To je torej veliki socialni grost. Potem imamo energijo in podnebje, seveda, in spet to je povezano z drugimi političnimi področji, na katere imajo veliko vpliv. Potem hrana, proizvodnja, kmetovanje, uporaba zemljišč, to spet ni omejeno samo na SKP, ampak na širši sistem proizvodne hrane in to vključuje tudi uvoz in izvoz hrane in procesiranje le te. In potem nazaj je tudi kohezijska politika, to je torej teh pet grozdov, ki smo jih prepoznali in kjer podajamo primere za to, kako bi se jih lahko lotili na bolj celovit, vključen način. Ne bom pa šla v več podrobnosti, samo toliko, da veste, da dobite pregled glede metodologije, ki smo jo uporabili. Hvala. Uh, Hvala lepa. Potem pa peto poglavje. Um, Tukaj bi rad začel s tem, kar je na začetku dejala že Patricija. Po šestih mesecih precej intenzivnega dela smo pripravili vsega, če smem priporočiti tisti, ki boste imeli časa med počitnicami. Več kot 260 strani je bilo sedaj izbranih, kar se tiče 30, 30 prispevkov glede pričakovanj, možnosti, analiz, ki so bile podane. To je izjemno bogatstvo. Vsi razmišljamo v isti smeri, je pa jasno, seveda da bo potrebno najti težke kompromise. Potem se bo potrebno še pogajati, to pojasniti. Jasno pa je, da je to, kar smo uspeli združiti, pokazalo, da poleg napetosti, ki še vedno obstajajo, zaveza, da bi še v isti smeri ostaja močna. Mislimo, da imamo tisto vlogo, ki je vse, dodane vrednosti, da moramo to igrati tudi prek 2019. Zato, da zagotovimo, da bo bogatstvo izkušen, nekaj, kar bo lahko potem rodilo celovito strategijo glede evropskih politik, glede trajnostnih ciljev. In tukaj potrebujemo več doslednosti, zato da bi dosegli večji vpliv. Torej, če smem, želim upozoriti tudi na to, da smo sodelovali tudi zelo dobro z generalnim sekretarjem komisije, kar se tiče vzpostavitve scheme podeljevanja nagrad za trajnost. V evropski ravni različne kategorije bi imeli. Imamo rok za podjetja, civilno družbo in ostale, ko lahko podajo kandidate, to je do septembra in prva izdaja bi bila potem spomladi 2019. To je torej trenutek, ko bi člani Evropske institucij, civilne družbe in platforme imeli možnost pokazati, da spoštujejo tiste, ki so dejansko dejavni po Evropi in širše, ki izvršujejo cilje tisočletja v praksi, mislim, da moramo zagotoviti, da eh, cilje tisočletja ne bodo postali niša za Bruselj, New York ali, ali katerokoli prestolnico. Potrebno je pokazati, da se je to že materializiralo, da eh, to solze veselje ljudi, ki to počnejo, dejansko tudi kažejo. Prav tako pa skušamo nadaljevati s prizadevanji, da bi nadaljevali z delom platforme iz razlogov, ki sem jih že omenil. Nismo pa imeli časa za razpravo in to je bilo jasno vprašanje, ki ga je zastavil Franz Timmermans v začetku svojega mandata članov platforme, kateri pa so ukrepi, ki jih akteri predlagajo, zato da bi proces SDG je postal bolj participativen, bolj vključujoč za državljane. Vseh predlogih, ki so bili združeni v ta širši dokument, upam, da bomo imeli več časa za razpravo o tem po sestanku platforme oktobra in morda potem še naprej 2019. Ampak to je tisto ključno vprašanje. Kaj ti cilji tisočletja dejansko pomenijo za državljane, za potrošnike, za tiste, ki so v javnih službah, ki delajo v zasebnem sektorju. To je torej skupno prizadevanje nas vseh. Imamo tudi predlog, da bi razglasili Evropsko leto posvečeno trajnostnim ciljem tisočletja, ali da bi to bilo 2022 ali 2027, razlog je preprost. tako bi lahko naslednjih 65-70 let projekta Evropske unije povezali z odločnim sporočilom, da je trajnost tisto, kar pomeni temelj za vodilno vlogo Evropske unije, mir in blagostanje in razvoj Evropske unije. Hvala lepa, da zelo torej ste trdo delali imate ste konkretne predloge, gotovo bodo poslanke in poslanci zastavili vprašanja. Naslednji je gospod eh, Mrsr Hak. iz generalnega sekretarata Evropske komisije in verjetno ste slišali, želijo si usklajevanja. Vem, da bi tudi poslanci radi izvedeli več, kaj načrtuje predsednik komisije, kako bi ta dokumentov razmisleku izgleda, kdaj ga bomo dobili. In če pa date več informacij na to temo, bi to lahko imeli na vrhu v Sibiu. V Romuniji o tem se v parlamentu še nismo pogovarjali, tako da smo zelo veseli, da ste tukaj. Hvala, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost. Trenutni razvoj je zakoreninen v evropskih pogodbah in je v srču evropskega projekta. Evropska unija je bila vodilna, kar se tiče trajnostnega razvoja. In komisija je zavezana, da bomo zagotovili, da to ostane tudi naprej tako. Evropska unija bo še naprej prevzemala vodilno vlogo glede trajnosti na globalni ravni. Komisija pripravlja izvajanje agende 2030, sedmih glavnih smernicah. Najprej prva je bila opredeljena sporočilo oktobra 2016, o tem smo že govorili, to je že bilo predstavljeno v tem forumu. V tem sporočilu je komisija podala strateški pristop to kaže najprej racionalizacijo ciljev tisočletja pri prednostnih nalogah komisije. Porabljamo tudi urodja za boljšo zakonodajo, zato da vse skupaj spremljamo v tej smeri. Tudi nedavni predlogi komisije za naslednji večletni finančni okvir popolnoma v veliki meri upoštevajo cele tisočletja. In potem nadalje, prav tako razmišljamo o razvoju bolj dolgoročne vizije. Tudi po 2020, z osredotočenjem na sektorsko politiko. Komisija to počne z dokumentom o razmisleku, ki ste ga že omenili, in glede katerega večstranska platforma pripravlja svoj prispevek, kot smo ravno kar slišali. Dokument o razmisleku bi naj začrtal politično vizijo, ki bi naj spodbudila razmislek in razpravo kot del širše razprave o prihodnosti Evrope. To je torej del razmisleka, ki ga je Junkareva komisija sprožila pred evropskimi volitvami maja 2019 in še prek tega. Prav tako pa je namen, da obvestimo naslednjo komisijo, ko bo spostavljena konec 2019. Seveda računamo tudi na Evropski parlament, na ta razmislek, da bo tudi parlament podal dejavni prispevek. Dokument o razmisleku pričakujemo, da bo sprejet eh, proti koncu leta, tako da bomo dali dovolj časa ostalim akterjem, zato da bo ta premislek postal del naše celovite politike, celovitega procesa, ki bo vodil k naslednjim volitvam maja 2019. Glede na to, da je komisija pripričana, da je dosega celo tisočletja skupna odgovornost in da moramo spremeniti način razmišljanja, ne samo javnih organov, ampak tudi akterjev samih, je komisija tudi sprožila to večstransko platformo za to, da bi vzpodbojili cilje tisočletja. 30 članov je bilo izbranih in to je uravnoteženo. Uravnotežena sestava akterjev, civilne družbe, akademskega sveta in zajemajo tako zunanjo kot notranjo razsežnost SDG-jev. Trenutni javni namen platforme je, da torej podajo prispevke dokumentov o razmisleku, kot smo ravno kar slišali. Četrti ukrep pa je glede spremljanja in nadzora za komisijo, je to ključna komponenta spremljanja razvoja agende 2030 spremljanja našega dela, kar se tiče dosege ciljev trajnostnega razvoja. Imeli bomo odločen sistem nadzora, spremljanja, ko bomo lahko potem prilagajali naš pristop, če bo to potrebno. Mislim, da moramo podpreti visoke politične forume kot politični forum za spremljanje in razvoj tega foruma in trajnostnega razvoja. Prav tako bomo nadzorovali to tudi v EU kontekstu. To pa vključuje redno poročanje, glede izvajanja agende 2030 v kontekstu EU kot del dela naših struktur. EU in države članice bodo pripravile poročilo o soglasju razvoju, tudi kar se tiče podpore agente 2030 v državah razvoju. To bo potem prispevek k poročanju EU, ko se sestanejo vsake štiri leta na ravni predsednikov držav. To se bo začelo 2019. Prav tako pa bomo imeli torej ta dokument v razmisleku in razprave, ki bodo sledile, ki bodo tudi zelo pomembne. To bo pomembna podlaga za poročanje EU v New Yorku. Komisija prav tako od lani že ponuja letna poročila o napredku EU na poti 2030 ki temelji na okviru, ki ga je Eurostat pripravil in o katerem poroča. Peti ukrep zadeva trajnostno nagrado. To je že bilo omenjeno, to so omenili predstavniki platforme. To nagrado smo napovedali v sporočilu 2016. Cilj je, da bi počastili in nagradili tiste projekte, ki so najboljši, ki kažejo prave priložnosti. Prav tako smo to s tem začeli junija, s podelitvijo nagrade in do 14. septembra imajo kandidati možnost, da se prijavijo za tekmovanje. Seveda bi komisija cenila, če bi tudi poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu se zauzeli za nagrado v svojih volilnih okrajih. Komisija pa tudi pripravlja povezano s pariškim sporazumom prihodno strategijo za topogedne pline. Tukaj smo dobili jasen mandat marca strani sveta, da bi torej predstavili to strategijo do prvega četrtletja 2019. Komisija namerava napredovati pri tem delu in podati pripraviti svoj dokument že do septembra letos. Predtem, to pobudo, pa bi komisija rada postnala jasen znak svojim partnerjem na COP24 v Katovicah, da smo odločni in da se pripravljamo dolgoročno. V tem kontekstu bo strategija si ogledala sinergije med politikami, tudi agenda 2030 in vse, kar je povezano s stili trenutnega razvoja. Pariški sporozum in agenda 2030 sta s tem neizogibno povezana. Dokument o razmisleku glede topogrednih plinov, vse to bo tesno usklajevano, zato da bi lahko zagotovili, da bomo imeli prave sinergije. In končno, komisija dela tudi v okviru zunanje dimenzije. EU je zavezana svoji vodilni vlogi glede trajnosti na globalni ravni. Pripravljeni smo promovirati trajnostni razvoj in biti vodilen v boju proti podnebnim spremembam. Globalna strategija glede zunanje varnostne obravne politike ima strateški pristop za službo za zunanje delovanje in to je tesno povezano s cilji agende 2030 junija 2017 smo jim dobili novo soglasje o razvoju, prilagajamo našo politiko za agendo 2030 na najvišjih forumih. Mednarodno bo EU ostala zavezana tem ciljem, tako na domači kot mednarodni ravni, bomo nadaljevali z našim delom. Komisarja Vela in Mimica skupaj z delegacijami Evropskega parlamenta, držav članic in Evropske službe za zunanje delovanje bodo prevzeli vlogo razširjanja tega sporočila. Naj pa zaključim tako, da izpostavim, da smo v treh letih, odkar smo sprejeli agenda 2030, ohranili zagon agende 2030. Veliko organizacij, podjetij se sedaj osredotoča na trajnostne politike in proračune. Istočasno pa je jasno, da je potrebno še ukrepati, zato da bomo izpolnili cilje trajnostnega razvoja, prav tako pa potrebujemo ukrepe tudi prek 2030. Komisija, naj zagotovim, je zavezana temu, da bomo kot EU še vedno vodilni, tako interno kot eksterno. Predsedujoča, če mi dovolite, bi rad prosil kolego gospoda Frantinja iz GDDFKO, da spregovori o zunanji razsežnosti 45 minut že poslanke in poslanci čakajo. Ali bi Kaspar morda lahko spregovoril kasneje? Tudi Združeni narodi morajo še spregovoriti. Bi lahko zdaj najprej poslanke in poslanci, veliko jih je boro za razvoj. Naj spregovorijo, potem pa se vrnemo na to. Je to v redu, gospod? Prav. Vem, da bi radi nekateri že zastavljali vprašanja. Veliko vprašanj imajo kajti seveda dobro se tudi poznate za sprave soglasja. Tjeri Lukas, Združeni narodi, prosim, pet minut. Thank you. Thank you, Chair, and, and... Hvala lepa. Ja, kratek bom. Zahvaliti se vam želim, da ste dali priložnost Združenim narodom, ki so opazovalci večstranske platforme, da lahko podamo tudi mi nekaj dejstev in številk naše sporočilo, sporočilo generalnega sektora Gotere za zadnjem poročilo o trenutnih ciljih, je zapisano, da moramo storiti veliko več in da moramo ukrepati hitreje, veliko hitreje. Ni potrebno seveda izpostavljati podnebnega pritiska, o tem se pogovarjamo vsak dan. Povezava med eh, Pariškim sporozumom in 2030, to je ustrezna, ampak sedaj smo v prehodnem obdobju in te razprave danes ni v javni sferi, pa tudi ne v EU. Vsak izmed vas je že videl vpliv razvoja in velikanskih prizadevanj, ki potrebujemo, da vse skupaj uredimo. Tukaj je poročilo, ki ga imamo, vse vsem, da imamo tako delegacijo deve in ostali, ki bodo prišli v New York naslednji teden. Nekaj številk, da nismo na trajnostni poti. Čista voda, 4,5 milijarde ljudi še vedno nima dostopa do sanitarij, do stranišč. 80 odstotkov odpadne vode, ki skaja iz eh, človeških dejavnosti, se izliva v morja in reke, brez čiščenja. Ta številka je kritična tudi na evropski ravni. Potem cilj 7, čista energija, 3 milijarde ljudi je še vedno odvisnih od lesa, premoga, oglja in to je seveda razlog za sečno v Afriki. 273 milijard evrov smo porabili v EU za fosilno gorivo in to se dogaja na evropski ravni. 11, cilj 11, mesta so mikroskopi naše revščine. In EU je seveda tudi vključena v to razpravo. V vseh zahodnih državah vidimo, da se revščina otrok veča v vseh mestih. Šestdeset do osemdeset odstotkov energetske potrošnje porabijo mesta. Prav tako ima kakovost pitne vode vpliv na življenje državljanov. Potem pa 12, trajnostna proizvodna potrošnja. Zelo veliko ljudi vsako leto umre zaradi onesnaževanja države. Se še vedno prizadevajo, da bi bilo manj završkov hrane, tretjina se še vedno zavrže to, kar zavržemo v Evropi, bi lahko nahranilo Afriko in Latinsko Ameriko, celotno in potem bioraznolikost. Obdorovalne površine tukaj se zdi, da je 35 krat več izgube obdorovalnih površin. Samo v Nemčiji smo izgubili zelo veliko biomase, žužek naprimer. Torej smo na netrajnostni poti. Tri leta so minila od 2015 in EU, je bila pomembna, ko smo si zadali trajnostni cilj. Kaj pa je EU dosegla? Ker je cilj ne dovolj. Prvič, najprej, EU mora imeti primerjane kriterije za poročanje in to mora biti na voljo in sporočeno, kajti menimo, da je vodstvo je vključno za vse globalno. Nadalje, načelo univerzalnosti je zelo pomembno. Omenjate, to in tudi politično ukrepanje. Vesel sem, ko slišim, da bo komisija izpostavila to točko. Mi v Združenih narodih si bomo tudi to ogledali specifično. Naj pa se vam zahvalim, vam in gospe Hautali, za mrežo v Evropskem parlamentu. To je zelo pomembno. Potrebujemo pa seveda tudi vse evropske državljane, da bodo vključeni Ti cilji so naša prihodnost, svetlejša prihodnost za vse generacije. Interno EU ni storila dovolj, ta večlanska platforma, dokument o razmisleku, to ni dovolj za soočanje s krizo. Veselimo pa se našega partnerstva z institucijami EU, da bi to zagotovili. Videli smo celovit napredek, kaj se dogaja v državah članicah. Veselimo se torej vodstva strani EU. Hvala lepa. Hvala za te številke. Dobro bi bilo, če bi jih lahko razdelili tudi nam. Imamo jih, poslali bomo. Kajti to je, to je res uh, eh, klic v sili. Sedaj pa spavaljen. Torej, to poročilo je na voljo, ko bomo dobili, hvala lepa. Sedaj pa kolegice in kolegi, ki so poslušali, kar nekaj časa, imate možnost izraziti svoje mnenje, zastaviti vprašanja. Najprej gospod Linc. Hvala lepa. Sem Ana Linc. Sem iz SND iz Nemčije. Iz Indo McGavin in ostalimi. Sem bil na zadnjih sestankih v New Yorku. In zahvaližen sem za to večstransko platformo da ste podali te zamisli. Zelo sem hvaležen tudi gospodu Lukasu za jasne besede, ko nam pravi, da bo potrebno stvari spremeniti. Pa tudi potem, ko komisija pravi, da dosegamo cilje, tega ne vidim. Imamo podatke Eurostata, čudne indikatore ki ne temeljijo res na znanih faktorjih. Torej, mehanizmi in sistem poročanja še vedno se učimo. Mislim, da je ključnega pomena, da kot ste dejali, imamo ciljno zmogljivost, da bomo vedeli, kje smo, da bomo imeli potem podporne sisteme. Vsak dan šteje, tako da mislim, da se moramo pridružiti. In potem imam dve točke, dve vprašanje. Najprej za skupino o dokumentu razmisleku. Kot so dejali, je to delo, ki še traja. In slišali smo, da lahko kot parlament do konca leta sodelujemo. Rad bi vedel, kako lahko pri teh štirih stebrih, ki ste jih omenili, še kaj postorimo. Torej, ko bi države članice, ki so lani predstavljale napredek glede tisočletnih ciljev, Danska in Estonija sta predstavljali nekaj glede tekstilne dobane verige in to zadeva veliko vprašanj, na katerih delamo. Komisija je dejala, da delajo na tem, da potem ni bilo nikoli prave pobude, obtičali smo pri katerih GD-jih. GD za trgovino, GD za rast hitro vprašanje, ki bi lahko bilo zanimivo za trenutno delo. Najboljše prakse v državah članicah, da bi se potem to razširilo tudi na nizozemsko Nemčijo, naprimer. Komisija to blokira. Morda bi to lahko bil dober primer. Ena od štirih tem je tudi potrošnja. In to je presek med EU in ostalimi carinami. To je bilo zanimivo. Hvala lepa za to, da ste dejali, da smo imeli 2015 razvojno leto, zahvaljujoč tem ciljem. Smo veliko dosegli. Mislim, da je pomembno, da bi imeli tudi leto razvojnih ciljev tisočletja. Dejali ste 2022, 2027. Imamo odrežbo mest, glede SDG-jev, različna mesta, Heidelberg je tudi del tega iz Nemčije, torej do 2025 bi naj to dokončali, da bi potem razširili to še na druga mesta. Ne samo odbor regi, ampak tudi ta pristop mest, to so tudi predstavniki KOP, to je pomemben korak. Tako da mesta prezemajo vodilno vlogo, Prav tako pa je to poziv Evropskega parlamenta, da bo leto 2022 ali celo 2021 ali še prej Evropsko leto SDG, kaj ti resnično zaostajamo, kot je gospod Lukas že del. In to je odlična priložnost. In tukaj bom končal. Hvala lepa. Um, Hvala lepa, gospod Lic. Sedaj pa gospod Šlajn. Thanks a lot, chair, and thanks to all the speakers. Uh... Hvala lepa. Hvala lepa vsem, ki ste spregovorili. Imam nekaj raznolikih zamisli, ki izhajajo iz predstavitve komisije. S predlogom za novi MFF je komisija zamudila pomembno priložnost, da bi dejansko izkoristili agendo 2030 kot politični okvir tudi za nadzor. Glede tega, kar se dogaja glede politik in kam sredstva gredo. Ni dovolj, če samo omenjamo tisočetne cilje razvoja. Zdi se, da imamo seveda politične prednostne naloge EU, ne gledamo pa dovolj trajnostno na potrebe naših partnerskih držav, naprimer da bi resnično imeli cilje tisočletja kot okvir za kazane smeri, v katero želimo iti z, novo, z novim večletnim finančnim okvirjem. To bi bilo bolje, bolj odločno, tako da bi potem pokazali tudi politično zavezo EU-ja e EU za dosego ciljev do 2030. Ne pravim tega prvič. Zelo me skrbi, Vsi smo bili skupaj, ko je agenda 2015 bila sprejeta. Vsi smo bili zelo pozitivni glede priložnosti, ampak če smo iskreni, smo danes čisto v drugačnih razmerah. Kriza multilateralizma, nekateri veliki akteri so sneli besedo, ali bo EU vodilna in vzorna pri izvajanju teh ciljev, ali pa se bojim, da ne bo dovolj politične volje in sredstev, da bi dosegli ambiciozne cilje, ki smo si jih zadali. EU se zdi, da tudi ne gleda več na splošne cilje razvoja. Sredstva namenja bolj kratkoročnim političnim ciljem, kot je nadzor nad migracijskimi tokovi. In potem imamo težavo tudi z odzivom. Od začetka smo si želeli celovitega pristopa EU za izvajanje agende, pa tega še vedno nimamo. Potrebujemo več osklajevanja na evropski ravni in podroben načrt za dosego SDG-ov. Prav tako potrebujemo prave indikatorje, ki resnično merijo stopno doseganja. Ti cilji so pomembni, da bomo vedeli, kje smo torej. Prav tako mora EU podrobno analizirati tudi ukrepe, kar se tiče držav razvoja, kar se tiče naših fiskalnih politik, naprimer. In na koncu potrebujemo tudi stani dialog s civilno družbo, to je ključnega pomena, zato da zagotovimo učinkovit uspešen proces. Zato pozdravljam vzpostavitev večstranske platforme OSDG-jih upam, da bodo mnenja in ocene, ki izhajajo iz tega, upoštevana. Še zadnja točka. Ne želim danes biti preveč negativna, ampak premalo nas je v tej razpravi. To pomeni, da ko omenjate to, da bi prebrodili blokado, je potrebno storiti veliko več, ne samo v ostalih komisijah, temveč tudi v parlamentu, ker smo sedaj tukaj ljudje, ki nas to zelo zanima, tudi predsedujoča. Še nekaj mesecev imamo, da smo ustvarjalni, da podamo pobude, ki jih lahko sprememo, da bi ozaveščali vse kolege v različnih odborih, da bi prevzeli to odgovornost, da bodo akteri pri izvajanju ciljev. Predstavljamo si, kaj bi lahko storili. Pošiljanje elektronskih sporočil, materijala o ciljih. Imamo čudovito grafiko. Evropske unije nekaj, torej lahko stremo skupaj, da bi še pred koncem mandata dali jasen znak, kako pomembno je to. Hvala lepa. Zelo veliko energije. Sedaj pa gospod Dajans. Uh, Strinjam se z oceno Eli. Tudi sam ne želim biti preveč zafrustriran, ampak to je velikanski izziv različni cilji, ki jih imamo, ne pomagajo. Je pa seveda vprašanje, kako lahko trajnost ugradimo vse politične odločitve po EU. In to pomeni torej, da se moramo pogovarjati povsod. Hvala za to predstavitev, hvala govornikom. Dobro je prebrati vsem delu, ki ga počnete, kar se tiče nadzora in kar se tiče prostovoljnih nacionalnih poročil, ki jih podaja države. Mislim, da, bi bilo, da je malo držav, ki niso poročale. To pozdravljamo, vendar pa vsek izzivov je velikanski. Ta večstranska platforma se je prvič sestavila v parlamentu. Prvič imamo predstavnike platforme tukaj, jaz sem poročevalec na temo trajnostnih ciljev za parlament. Eno od priporočil je bilo, da bi parlament imel tudi predstavnika tej platformi. Pogosto sem se o tem pogovarjal s komisijo, ostalimi pa smo slišali, ja, ja, bodo povezave. Vesel sem, da se sedaj to začenja. Ampak, seveda, moram spregovoriti tudi o tem, formalnem odnosu. Kaj je bilo rečeno? Ta petletni politični cikl. Imamo zelo pomembne grožnje, s katerimi se soočamo, ne samo glede nekaterih politik, ampak tudi institucij, v katerih smo. Naslednje leto ne bo delegacije iz parlamenta zaradi volitev pri procesu ZN, ko bodo poročali o tem napredku. Danjal me, ali veste, kako bi lahko ta cikl prekinili, petletni cikl, kako bi lahko tudi imeli predstavnike naslednje leto. Kaj se tiče odbora regij, dejali ste, da potrebujemo boljši sistem regij, boljše podatke. Ali Eurostat ne ponuja dovolj podatkov? Moramo imeti še kakšen drug model? In potem še nekaj. Izjava glede večletnega finančnega okvira strani komisije. Tukaj mislim, da je večletni finančni okvir pravi primer, ko ni politične doslednosti. Imamo ukrepe, ki bodo širi uporabo nekaterih fosilnih goriv, škodljivih biogoriv, ne skušamo odrezati in tukaj bi se morali lotiti stvari. To je ta blokada, ki deluje in je v bistvu prednostna pred pravimi razpravami, ki bi jih morali voditi. Veliko je pozitivnega, torej ni bilo ravno najbolj optimistično tole ta zaključek, ampak resnično je potrebno postorite še marsikaj za dosego ciljev. Uh, Hvala lepa, gospa Hautala. Yeah. I, I great... Hvala lepa, mislim, da je bila to odlična pobuda, da ste organizirali to razpravo. Elišlajn ima prav. Ni nas prav veliko tukaj, ampak mislim, da smo mi tisti, ki moramo odločiti, kako bo Evropski parlament izvajal implementacijo agende 2030 od trenutka, ko nas je počastil namestnik generalnega sekretarja z obiskom v Bruslu, smo razumeli, da je ta parlament dejansko pomemben akter. In moramo spraviti najprej ured sami sebe. In da ste že govorili o tem, kako bi organizirali implementacijo, je pa jasno, da ne moramo nadaljevati tako kot običajno, potrebno je tudi v večrtem finančnem okviru seveda prekiniti z blokadami, to sta prehodnika že izpostavila. Mislim pa, da je najbolj izvedljiv mehanizem, o katerem smo govorili tukaj, dve predsedojoči, sama in nekateri drugi, ki so prezirali pobudo, da, da bi implementacijo povezali z delom, ki ga poznamo že iz evropskega semestra. To pomeni, da bo to, to skupna prizadevanja, da nihče ne bo izključen, kateri pa morajo prevzeti odgovornost. In najbolj realističen model je, da bi odbor NVM, odbor za razvoj, še naprej prevzemala svojo oskojevalno odgovornost. Zelo dobro je tudi, da bomo imeli ta obisk na politično forum na visoki ravni, ker bomo lahko videli, kako to deluje v praksi. Potem pa še resnično pomembno vprašanje, kako bomo resnično zagotovili, da bomo dosledni pri zonanjem in notranjem izvajanju. Ti dve razsežnosti sta pogosto preveč daleč vsak sebi. In nekaj razprav mislim, da je tudi, da bi komisija poročala o zunanji dimenziji na forumu. Je to res, je to možno, upam, da je to nesporazum, kaj ti mora to biti skupno interno in eksterno izvajanje. Naslednjo jesen mislim, da bi bil dober trenutek za parlament, da bi organizirali razpravo z nacionalnimi parlamenti. Morda je že kar nekaj dobrih praks. Nemški parlament je že organiziral svoje delo, morda bi lahko imeli pobudo za organizacijo, če se takega ta dva odvora, saj bi lahko to organizirali. Upam, da nam bo uspelo. Kaj ti, seveda, vprašanja so zelo pereča in nujna. Um, hvala lepa, gospa Hazelhamp. Solidariteit med uh, eh, uh, eh, tolkom od Evropskega parlamenta, sal ik, mijn spitje. Hvala lepa. V znak solidarnosti do tolmačev bom danes govorila nizozemsko. No, verjetno bomo v Evropski uniji, tako govorimo, res dosegli cilje tisočletja, ampak v realnosti pa se to ne zdi. Naprimer, nizozemska ne dosega cele vrste teh cilje ciljev. Vedno bolj govorimo o revščini, imamo zelo majhen delež obnovljivih virov energij, zelo malo eh, ekološkega kmetijstva in eh, eh, tudi z visoke vrednosti izpustov CO2. Nizozemska torej naredi premalo za reševanje teh problemov. Želim, da se danes osredotočimo na prehod k trajnostni potrošnji, lahko seveda preko krožnega gospodarstva, ampak to gotovo ni dovolj pri tem netrajnostnem načinu življenja, pri čemer imam predvsem v mislih uh, uživanje mesa in rib, kar je katastrofalno za naš planet. Na milijone živali trpi zaradi živilske industrije. Tudi pri tradicionalni vzreji je situacija zelo pereča. Uporaba antibiotikov, naprimer, ki eh, na zadnje končajo v okolju. Tudi eh, zelo veliko vode se uporablja za vzrejo. 70 odstotkov eh, vode za torej potrošnja, uživanje mesa povzroča tudi 30 odstotkov izpustov toplogrednih plinov. In z obnovljivimi viri energije bi gotovo lahko eh, prispevali k mm, novim delovnim mestom in k ogrevanju, predvsem pa bi morali zmanjšati završke. Eh, morali bi tudi zmanjšati nadomestiti uživanje mesa z uživanjem drugih vrst beljakovin. In zato želim vprašati, kako nameravate doseči ta cilj, um, ki je zastavljen za trajnostno rabo virov. Nova SKP namreč še vedno stavi predvsem na živinorejo. Vključuje nitrate, ki onesnažujejo vodo, sol, eh, fosfate, ki onesnažujejo tla, pa eh, ribištvo, ki je dovoljeno v prekomernih količinah. Pomislimo samo na vse načrte za Balsko in Severno morje. Torej, kaj namerava storiti komisija? zato da se bo soočila s tem učinkom živinoreje in ribištva na naše okolje in zato, da bi lahko dosegli cilj številka 12. Hvala lepa. So predsedujoča ima vprašanje. Izvolite. Ja, hvala. Želela sem eh, postaviti vprašanje komisiji, pa tudi nekaj pripomb imam. No, ampak eh, te pripombe bom podala kasneje razplet tega, kar bo komisija predstavila leta 2019. Tu bi bilo zaželjeno, če bi bili bolj jasni glede tega, kar nameravate predstaviti. Predpostavljamo, da bo šlo za notranje in zunanje vidike gospod iz Združenih narodov iz UNEPA je rekel, da če želimi, želimo um, spremljati izvajanja uh, teh uh, trajnostnih uh, ciljev, uh, potrebujemo neke benchmarke in uh, države članice bodo do prihodnega leta pripravile te prostovoljne nacionalne preglede, ali bo komisija to proučila, ali bo pripravila kakšne predloge, ali bo spodbudila države članice. Upam, da komisija tu ne bo samo poštni predal, preko katerega bodo eh, te informacije potovale upam, da bo komisija tu tudi spodbudila države eh, članice. Eh, sedaj, ko je eh, multilateralen vidik tako zelo izpodbijan v svetu, so vsi pogledi uprti v Evropsko unijo in v to, kar lahko Evropska unija tu naredi. Gaspar Fontibi iz generalnega direktorata Devko bi tudi lahko spregovoril in odgovoril morda na kakšno vprašanje, ampak ne vem, kako se nameravate organizirati med sabo. Predpostavljam, da eh, bo generalni sekretarjat eh, uskladil eh, odgovor Evropske unije za prihodni mesec juli. Gaspar Fontimi najprej. Okay. Um, you, Dobro, hvala predsedujoča. Zelo nakratko bi povedal samo nekaj besed o tem, kako nameravamo pripraviti ta, um, to poročilo o, o um, zunanjih vidikih. To je samo del poročila, s tem se strinjamo. Kot veste, je glavni vidik implementacije teh, uh, te zunanje razsežnosti nov konsens uh, o razvoju. To je naš uh, okvir razvojne politike to pokriva Evropsko unijo in države članice v svojih eh, mednarodnih eh, odnosih in s tem se strinja tudi parlament. Sedaj smo zelo zaposleni z implementacijo tega, eh, s pripravo programov, s poročanjem, s rezultati, z mednarodnimi sporazumi in prav tako pripravljamo tudi poročilo o tem, kako vse to pripravljamo. Na to eh, je v tem eh, konsenzu predvideno tudi poročilo in v tem poročilu eh, bomo poročali o tem, kako države članice in Evropska unija pomagajo tretjim državam pri implementaciji Evropskega konsenza. In to bomo naredili na podlagi vseh obstoječih informacij, na podlagi poročil na podlagi eh, financiranja za razvoj, PCD-ja, rezultati in pa na podlagi dodatnih informacij, ki jih bomo pridobili od držav članic. To bo skupno poročilo s državami članicami in to mislim, da lahko vpliva tudi na način, kako eh, bomo eh, pripravili bolj poenoten pristop k, tem, k temu prostovoljnemu poročanju. Eh, držav članic, kajti eh, če bomo delali skupaj na tem, potem bomo imeli tudi boljšo predstavo o tem, kakšno naj to poročilo bo in upam, da se bo na to, to tudi odražalo v nacionalnih eh, pregledih. To je osnova za skupno delovanje tudi pri poročanju in pri pripravi tega konsenza. Prav tako bi povedal še nekaj, kajti po stalno vprašanje v zvezi s PCD-jem, se pravi Policy Coherence for Development. Tudi glede tega bi eh, želeli delali na način, ki bo bolj prilagojen strategiji 2030 in to na, tako, da bomo vključili delo PCD eh, v običajne delovne metode komisije. In zato uporabljamo obstoječo uh, skupino, uh, ki eh, že povezuje službe med sabo in ta, bo, eh, ta se bo ukvarjala z koordinacijo eh, teh trajnostnih ciljev za razvoj za strategijo 2030. Na ta način bomo lahko zagotovili večjo doslednost izvajanja te agende za trajnostni razvoj. Hvala lepa. Gaspar je bil zelo jasen. Naj samo povdarim to, da je za nas eh, politični okvir tudi za leto 2019 in za poročanje 2019. Vse to bo vključeno v eh, ta dokument eh, za razmislek, ki bo predstavljal tudi politični okvir, znotraj katerega bomo delovali. Za nas je povsem jasno to, da bo poročanje vključujoče, da bo vključevalo tako zunanje kot notranje vidike. Kakšna bo natančna oblika, še ne vemo, o tem trenutno razpravljamo znotraj komisije in tudi eh, službo za zunanje delovanje. Zaenkrat eh, to še interno ni odločeno. Zato boste morali še malce potrpeti z nami. ampak eh, vas bomo obveščali o tem, kaj se boste dogovorili služba za zunanje delovanje in komisija. Del tega dokumenta za razmislek eh, bo vključeval tudi okvir za spremljanje. Zlasti nas bo zanimalo, kako bo to delovalo. Uh, Eh, popolnoma jasno je, da si ne moremo sedaj izmišljati nekih novih ciljev, ti cilji so močno politični, politizirani in vključujejo tudi zelo eh, politične odločitve, tega se zavedate. To izhaja tudi iz razprave o eh, ciljih, okoljskih ciljih in tako dalje to ni samo birokratska vaja, to ima tudi resne politične posledice in zahteva politično razpravo. Prav tako ne gre zanemarjati vloge Eurostata pri um, spremljanju nadzora pri izvajanju teh eh, ciljev. Glede kolektivne in kumulativnega strokovnega znanja, tako na evropski ravni kot na nacionalni ravni, to je zelo pomembno. To strokovno znanje moramo izkoristiti. Opozoril bi samo na to, da ne kritiziramo prehitro Eurostata. Eurostat eh, dela v tesnem sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi. Hvala lepa. Ja, samo to bi še povedala, da eh, je, so Združeni narodi eh, so te cilje določili. Eh, in eh, ko se bomo v New Yorku sestali, potem bomo o tem tudi več vedeli. Eh, cilje poznamo, ampak zanima me, so, kakšna so izhodišča. To je, to je manj poznano vemo tudi, eh, kaj počne Eurostat, ampak tu eh, ne gre samo za zbiranje statističnih podatkov, temveč za uporabo statističnih podatkov, kako jih bomo uporabili, kako jih bomo analizirali, kako bomo ugotovili, kaj lahko naredimo, kje lahko naredimo več, kaj delamo naprimer z eh, našimi odpadki. V moji državi, v Združenem kraljestvu, imamo pač problem izvažanja plastike v revne države in to je pomembno vprašanje. To so politična vprašanja, ki eh, so povezana z zbiranjem podatkov. Zbiranje podatkov samo po sebi namreč ni dovolj. Upam, da bo iz tega eh, dokumenta za razmislek tudi bolj jasno izhajalo, kaj, eh, kakšne so namere Evropske unije. Po štirih letih, odkar smo opredelili te cilje, moramo tudi pokazati rezultate, moramo pokazati leadership moramo pokazati, kakšne so vrednote Evropske unije, kakšna je prihodnost eh, Evropske unije in mislim, da bi bilo dobro, če bi eh, lahko eh, posadovali neko mm, pomembno dinamično uh, sporočilo. Kolegi, mislim, da bomo morali tu uh, zaključiti, se zahvaliti našim govorcem. Sedaj bomo mi morali razmišljati o tem, kako bomo uh, zadeve spremljali v prihodnosti. Ko se bo delegacija vrnila iz New Yorka, pa bomo videli, če bomo uh, uh, lahko že prispevali k temu dokumentu uh, ali se bomo samo odzvali na ta dokument. Kajti, če se bomo samo odzivali, bo to verjetno pa božiču in ta sklic se bo kmalo potem končal. Uh, morda bi bilo dobro, če bi se, komisar, eh, če bi se nam komisar pridružil, komisar Timmermans na plenarnem zasedanju in o tem povedal kaj več. Oktobra boste že vedeli, kaj nas čaka in eh, korisno bi bilo, če bi parlament vključili, tako da tudi mi lahko svoj del, eh, svoj prispevek uporabimo, popravimo in sicer, da, tako da tudi stopimo v stik z nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa. To je že drugič, da imamo uh, generalnega uh, sekretarja tu. Um, prav tako se zahvaljujem uh, gospodu Gaspariju Fontiniju za uh, njegov zelo um, dosleden pristop. Uh, zelo korisno je bilo tudi uh, videti, kakšen je koledar. Hvala vsem govorcem, hvala uh, komisiji. Uh, želi še kdo besedo? rada bi se vam zahvalila in uh, mislim, ja, da je to dobra ideja, da delamo skupaj. Uh, veliko, uh, veliko uh, imamo še za opraviti, to je zelo pomembna tema in ko se bomo vrnili uh, iz New Yorka, bomo o tem vsem skupaj vedeli več. Hvala lepa, hvala lepa tudi tolmačem.